Uh, uh, uh, kolegi začeti moramo z delom odbora ekon imamo eno točko na dnevnem redu in gre za predstavitev poročila podjetja za upravljanje terjate, kupci terjate in unovčenje zavarovanja. Poročevalka je Ester Delange. Ester, ali želiš ti začeti? Eh, ja, prejšnje glasovanje je bilo zelo razburljivo, tako da sem še vedno pod utisom. Eh, kratka bom. Uspelo se nam je dogovoriti o skupnem stališču še pred eh, volitvami. Gre za zelo tehničen in občutljiv dosje. Dosegli smo dogovor o varovalnem mehanizmu, o tem bomo glasovali nekoliko kasneje ta teden na plenarnem zasedanju. Kot uh, soporočevalca sva morala predlagati ambiciozno direktivo za ukrepitev sekundarnega trga za slaba posojila. Upoštevati je bilo treba različne interese, eh, gre za interese držav članic, pa tudi za interese udeležencev na trgu, za interese potrošnikov. Zelo pomembno je bilo, da sva se vse skupaj dobro zastavila. Delovala sva v skladu z naslednjimi načeli in sicer več čezmene aktivnosti, zato da se lahko država članica bolje spopada s problemom slabih posojil, gre za boljšo zaščito za majhna in srednja velika podjetja in za potrošnike, torej za posojilo jemalce. O tem smo na dolgo in široko razpravljali tudi na sestanku prčevalcev v Senci. Potem nismo želeli spodkopavati pravnih sistemov v državah članicah, želeli smo dodatne varovalke za boj proti pranju denarja in če želeli smo še pred iztekom mandata skleniti dogovor z svetom. In eh, to je torej cilj, ki smo si ga zastavili tudi za danes. Ta načela smo spoštovali. Ključne zadeve. Ko gre za obseg, sem vesela, da je osnutek poročila zelo ciljno usmerjeno. Omejili smo se na uh, slaba posojila za uh, skrbnike kreditov in za kupce kreditov. Skrbniki kreditov bodo lahko še naprej delovali. Uh, v okviru te direktive, če bo slabo posojilo spremenilo svoj status tekom celotnega procesa servisiranja kredita. Uh, Um, ukvarjali smo se tudi z nekaterimi vprašanji varstva potrošnikov. Ne bom se spuščala v podrobnosti tega. E, potem imamo tudi e, pomembna pravila potnih listov za skrbnike kreditov, potem e, pogoji posojila ne smejo biti enostransko spremenjena in Razširili smo zahteve v členu 13 za uh, skrbnike kreditov in pa kupce kreditov. Države članice pa lahko uh, seveda grejo tudi dlje, ko gre po teh zahtevah o obveščanju. Um, bris, izbrisali smo naslov 5 uh, eh, v predlogu spremembe, nismo želeli zavreči tega dela, ampak vedeli smo, da če želimo doseči dogovor, smo morali vse skupaj razdeliti na več elementov. Eh, zato se bomo morali s tem drugim elementom ukvarjati nekoliko kasneje. Torej, v zaključku se želim zahvaliti soporočevalcu in pa osebju eh, za zelo dobro sodelovanje. Hvala lepa. Eh, Hvala. Tudi sam bi se želel zahvaliti soporočevalki in pa osebju za odlično delo. Eh, gre za zelo kompleksno besedilo, bilo je velik izziv, ampak mislim, da nam je uspelo najti dobro ravnovesje. Sedaj imamo ta drugi temeljni kamen, um, strategije zmanjšanja obsega slabih posojil, nekaj dobrega dela smo opravili v zvezi z varovalnim mehanizmom. Ester je že izpostavila glavne točke, ampak želel bi še sam izpostaviti tri področja, kjer je prišlo do izboljšav. Zahtev ne bi smeli zastaviti prenisko. In e, rešitev sveta je bila ta, da bi vsaka država članica lahko sama iskala svojo rešitev. To seveda ni optimalno z vidika enotnega trga. Najn pristop je bil, da bi poenotili te zahteve mm, za e, skrbnike kreditov in za kupce kreditov. Zastavili smo strožje zahteve. Zasi, ko gre za zahteve po eh, gotovini, ko gre za upravljanje, ko gre za zaščito dožnikov in ko gre za varstvo osebnih podatkov, pa tudi za eh, spremljanje, prilagoditve, eh, potem tudi, ko gre za poročanje o tveganjih in zahtevali smo tudi nekaj ukrepov za boj proti pranju denarja in pa terorizmu. Za mm, boje proti terorizmu to so zahteve, ki smo jih postavili za skrbnike kreditov, torej imamo sedaj minimalno stopnjo zahtev. Glavna odgovornost pa je prepuščena nacionalnim organom. Drugi element, druga pomankljivost predloga komisije je bila po mojem mnenju to, da je obstajalo določeno tveganje. lahko bi s tem uveljavljali model, kjer eh, banke ne bi preverjale bonitete eh, kreditojemalcev eh, ehm, in bi se s tem izpostavljale tveganja oziroma ta tveganja bi prenašali potem na druge. Sedaj pa smo to tveganje omejili, to je tudi v skladu z delom, ki ga opravlja svet. Pa še tretji element je tukaj, ki je povezan s to drugo pomankljivostjo. Če želimo zagotoviti učinkovito zaščito dolžnikov, če želimo zaščititi sekundarni trg, moramo kupce kreditov zavezati k temu, da odgovarjajo nadzornim organom, bodi si skrbnikom kreditov ali pa drugim finančnim institucijam pri servisiranju in pa kupovanju eh, posojil. S tem smo želeli zaščititi ne samo potrošnike, ampak tudi druge posojilojemalce, recimo majhna in srednja velika podjetja. In pa še področje sankcij in pa nadzora nad eh, necertificiranimi organi. Eh, tukaj smo vso odgovornost prenesli na skrbnike kreditov. S tem predlogom spremembe smo poenostavili okvir, ki ga je sicer predlagala komisija. Povedal sem že, zakaj nismo vključili pospešenega izvensodnega uveljavljanja pravic. Eh, Ester je že govorila o tem, eh, To je sicer nekaj, s čimer se bomo morali ukvarjati v prihodnosti, ampak če želimo, da bi naše stališče uskladili z stališčem sveta in če želimo nadaljevati z delom, smo morali črtati ta del v zvezi z AECE. E. Če povzamem, če želimo učinkovit sekundarni trg za slaba posojila moramo vse skupaj povezati za ohranjanjem finančne stabilnosti in pa za najvišjo možnjo uh, ravnjo zaščite potrošnikov in pa drugih posojilojemalcev. V tem poročilu mislim, da smo uspeli doseči dobro ravnoteže med temi različnimi elementi in uh, vse vse te tri točke so bistvenega pomena, to so bistveni sestavni deli za eh, to, da dosežemo dogovor z svetom. Če nam bo to uspelo, bomo lahko hitro napredovali in bomo lahko hitro sprejeli to besedilo. Seveda bomo skrbno preučili predloge sprememb in pa prispevke vseh poročevalcev v senci. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, najprej Bend Luke. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom nemško. Najprej se zahvaljujem obima poročevalcema uh, za poročilo. Veseli me, da je Roberto rekel, da boste upoštevala predloge sprememb. Uh, drugih poročevalcev, pri nekem drugem dosjeju temu ni bilo tako in tudi, ko sem si ogledal časovnico, sem podvomil v to, da boste uspeli upoštevati naše predloge spremem. Tako da upam, da bo s tem besedam eh, da bodo tem besedam sledila tudi dejanja in da boste upoštevali naše predloge. Najprej moram povedati, da mi ni všeč, da sta se poročevalca da sem zadovoljen s tem, da sta poročevalca izločila pospešeno izvensodno uveljavljanje pravic. To bi lahko otežilo dogovor in bi bilo tudi sicer pravno gledano sporno. Dobro je, da sta to izločila. Um, mene zanima predvsem vidik varstva potrošnikov, varstvo pravic potrošnikov. Nujno moramo ohraniti varstvo potrošnikov, njihove pravice je treba uh, ohraniti um, ali pa jih izinačiti z pravicami, ki so jih prej imele banke. Ne smemo pa dovoliti, da bi pravice prevladale nad pravicami bank. Če bi prišlo do tega, da bi pravice skrbnikov kreditov ali pa potrošnikov bile močnejše kot pravice bank, bi to pomenilo nižjo stopnjo v naučevanja zavarovanja za, uh, kredit, za um, ponudnike kreditov. In potem bi se to izrazilo v višjih stroških kreditov za vse, tudi za tiste, ki ustrezno servisirajo kredite. Um, tukaj že moramo spoštovati tudi izvorno pravo. Eh, in eh, treba je okrepiti pravice potrošnikov v tej obstoječih zakonodajnih okvirov. Eh, sam bom uložil še nekaj predlogov sprememb na to temo. Sicer pa mislim, da je poročilo dobro, da je to dobro izhodišče za nadaljne razprave in veselim se nadaljnega sodelovanja s kolegi. Hvala. Hvala v imenu Alde, Ramon Tremosa. Hvala lepa. Tudi, če nam to ni všeč, da smo morali direktivo razdeliti v dva dela, um, moramo se osredotočiti na možnost dosega dogovora s svetom. Zato smo se strinjali s tem, da bi zakonodajo v zvezi z unovčenjem zavarovanja, da bi se s tem pogajali paralelno s to direktivo. Eh, torej, eh, tukaj gre za predlog, eh, ki skuša upoštevati človeško dimenzijo slabih posojil. Zdi se, da so slaba posojila postala skoraj da nov finančni inštrument in, kako je povedal Bent Luke, tukaj nas zelo skrbijo um, ta človeški vidik in pa pravice potrošnikov. In zato želimo tukaj ukrepiti varovala. Upam, da boste to upoštevali pri svojem poročilu. Želimo si eh, postopnega zmanjšanja obsega slabih posojil. Pomembno je, da imajo evropski organi, ki nadzorujejo to področje, možnost sprejeti ta nov zakonodajni okvir in ga um, izvajati zato da bodo s tem odpravili razlike, ki sedaj obstajajo zaradi razlik v zakonodajah držav članic. Nacionalni pristojni organi bodo nadzorovali skrbnike kreditov in pa kupce kreditov in zato ne bi tu, zakaj ne bi tukaj tudi uh, Evropskemu bančnemu organu dali možnosti, da nadzoruje te nacionalne pristojne organe. Zato se naša skupina zauzema za to, da bi EBA pri tem odigrala določeno nadzorno vlogo. Trenutno v državah članicah uh, obstajajo razlike v izvajanju, v prenašanju zakonodaje. Mi pa potrebujemo usklajen enotni trg, želimo pa usklajevati dobre prakse, ne pa eh, nekatera sporna ravnanja, ki jih opažamo v družnih državah članicah. Zato želimo tudi evropskim organom dati vse potrebne pristojnosti, zato da bi lahko ohranili to mm, usklajeno izhodišče posod po Evropski uniji. Ernest Urtasun v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej vam želim čestitati, eh, najprej, če spregovorim o metodologiji. Dobro bi bilo, če bi imeli nekaj več časa. Zadnjo verzijo poročila smo dobili samo eno uro pred, tem, pred uh, to izmenjavo stališč. Uh, Ja, vem, da je to sicer bilo po želji velike koalicije, ampak majhne skupine pa bi si želele nekaj več časa za to, da bi se lahko pripravili na ta dosjet. To je samo pripomba ob robu. Kar se tiče vsebine, poročilo omejuje obseg direktive samo na ureditev v zvezi z slabimi posojili, za razliko od komisije. No, ampak eh, skrbniki kreditov bodo lahko še naprej nadaljevali z svojimi dejavnostmi, če bo slabo posojilo postalo dobro posojilo. Želel bi si nekaj več posojil, eh, nekaj konkretnih pojasnil v zvezi s tem. Ehm, prav tako bi se želeli izogniti prekomerni prodaji slabih posojil eh, tretjim stranem, saj bi to lahko škodilo potrošnikom in pa kreditojemalcem. Eh, potem, eh, pročalci so zastavili ehm, strože zahteve glede servisiranja kreditov, glede storitev. Ste pa določene skrbnike kreditov izuzeli, gre za alternativne naložbene sklade in pa kreditne institucije. Zanima me, zakaj ste tukaj zožili obseg institucij, za katere velja ta direktiva, bi veljala ta direktiva. To nas skrbi. No, zahteve so pomembne, bi jih pa bilo treba dopolniti, potrebujemo zahteve, glede um, razkritja informacij kreditojemalcem. Prav tako pa bi pri vsem skupaj morali upoštevati smernice EBA. Kar se tiče izvajanja, strinjamo se z uh, tem, da pri nacionalni organi ne bi imeli možnosti uvajati sankcij v gostujoče državi članici in ne strinjamo se z. Uh, Eh, predlogom spremembe 135, ki briše pristojnosti pristojnih organov države gostiteljice, ti ne morejo prepovedati dejavnosti skrbnikov kreditov, eh, dokler ni sprejeta odločitev eh, pristojnega organa v zvezi s tem. In pa še zadnja točka podpiramo predloge sprememb, ki zahtevajo, da bi EBA pripravila poseben register, uh, saj je uh, tukaj zelo pomembna preglednost, ko gre za prodajo pod portfeljem tretjim uh, stranem. Želi bi se nekaj več razprav v zvezi z temi točkami, če sta sopračevalca seveda pripravljena na to. Um. Dimitrios Papadimoulis for the GUE. Dimitrios Papadimoulis za GUE. Govoril bom grško, tako da vas prosim, da si ne danete slušalke. Torej, najprej bi se zahvalil obima poučevalcema za pripravljeno in predstavljeno delo. Z velikim interesom sem prisluhnil in slišal, da bo, da se predlogi spremem preverjajo in da se bodo upoštevali, ampak povedal bi naslednje. Kako naj bi to storili v praksi? Predstavili ste nam časovnico, ki nam pravzaprav omogoča le malo dni za to, da pripravimo predloge spremem. Sicer smo pripravljeni uh, za to, želimo si, da bi bilo to izboljšano. Tako, uh, in uh, pač besedilo, ki, ki je plod dogovora med uh, eh, ALS e in socialisti. In tu kaže, da, more, da ste odprti in prožni tudi za nadaljne. Predloge. Ker je že pozno, bom kratek. Torej, predloge sprejem, ki jih bom jaz uložil v imenu GUE, bodo služili temu, da bomo okrepili varstvo potrošnikom v tem okviru, v zakonodajnem okviru. In ta problem moramo resnično obravnavati, torej problem slabih posojil, ki predstavljajo kakšno milijardo in to je pravzaprav bil seštevek, ko smo jih nazadnje sešteli, torej sota, ko smo jih nazadnje sešteli, ampak pri tem pa je treba poštevati tudi sorazmernost. Potrebujemo torej javn, eh, nek jasn, jasni javni interes, pa tudi varstvo potrošnikov. Torej, okrepiti moramo okvir, tako da bo služil uh, potrošnikom in jih varoval pred zlorabo um, moči. Potem pa sekundarni trg, ta ima še poseben pomen in tudi množi, množiciranje torej množično nabiranje sredstev in tudi drugi instrumenti morajo biti podvrženi demokratičnemu nadzoru. Torej cilj ne sme biti zgolj varstvo potrošnikov, ampak tudi večje javno dobro. To, kar iz tega sledi, gospod predsedujoči, pa je naslednje. Če boste sprejeli predloge sprememb ali nekatere predloge sprememb, ki jih bomo predložili mi ali pa druge politične skupine, to bi bilo zanimivo vedeti, ali ste res pripravljeni k temu, ali pa imate nek tok okvir, s katerim želite tako ali tako veljaviti tisto, o čemer ste govorili sami. You, uh, Hvala, Marko Vali. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tako kot drugi kolegi, tudi uh, jaz Želim povedati, da me moti časovnica, kot je bila predlagala, moti nas, da je bilo besedilo že dogovorjeno, tako da pravzaprav ni pravega prostora za parlamentarno razpravo. Vemo, da je bilo to besedilo vloženega veliko napora, to cenimo, vendar pa nismo imeli veliko časa, da bi se skupaj preverili. Očitno je sedaj